Bonjour, on va attaquer l'ordre, euh, le, le, le, le, le point 11 de l'ordre du... Tolmači vas z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev, ki so bili uvedeni enostransko. Zato smo izdali tudi stavkovno upozorilo. Stavkamo že tretji teden in kljub številnim koncesijam na naši strani administracija ni poskusila najti rešitve za nastali spor. Na tem sestanku ne bomo stavkali. Hvala za vašo pozornost. Si, že... Eh, zdaj pa začenjamo s konferenco o delovnih pogojih v sektorjih, kjer obstaja velika nevarnost izkoriščanja. Povabili smo eh, štiri goste. Mm, prvi gost je profesor Remko Brojker, ki prihaja z Univerze v Leidnu, potem gospa Maju Taegui, ki je odgovorna v organizaciji CCOO, potem gospod Albin Diering, eh, ki. Ehm, Eh, deluje v okviru Evropske agencije za temeljne pravice in pa še gospod Giuseppe Juliano, ki je eh, član Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Vsak eh, gost bo dobil besedo za približno 10 minut, potem pa bomo sprejemali tudi vprašanja poslancev in poslank. Videli bomo, koliko bo teh vprašanj, koliko bo sploh poslancev. Upam, da se nam bodo kasneje še pridružili. Bom pa besedo kar dal gospodu Brojkerju. Izvolite. Ja, dober dan vsem. Samo ena pripomba. To naj bi bil javni posvet, pri katerem bi morali sodelovati tudi eh, naši kolegi europoslanci in opravičujem se v imenu vseh. Kaj ti sram me je, da sem tukaj sama? Mislim, da je to povsem nespoštljivo obnašanje do naših gostov. Ne gre res le za velik eh, problem, ampak za problem, ki ga bo potrebno tudi ustrezno obravnavati. To je potrebno rešiti. Ne zanima me, če nekdo eh, pride in predstavi problem eh, ter takoj tudi rešitev. Mene zanima razprava o temah, ki zadevajo države članice in tudi milijone naših državljanov. In uh, pogosto uh, se zaposleni v Italiji znajdejo skoraj da uh, že v delovnem razmerju, ki bi ga lahko primerjali s suženstvom in pogosto celo izgubijo svoje življenje zaradi uh, tovrstnih delovnih pogojev. Torej, upravičujem se za vse tiste, ki jih ni tukaj. Gospa Adžija, povsem se strinjam z vami. In kot trenutni predsedujoči temu sestanku se vam tudi jaz opravičujem. To ni bilo predvideno in ob 15.30. Eh, se bo moral tudi sam udeležiti eh, drugega sestanka v odboru za boj proti terorizmu. Tako da se vam res opravičujem, še posebej, ker gre za res pomembno temo. Izkoriščanje je prisotno povsod v Italiji, Franciji, praktično v vseh državah Evropske unije. Gospod eh, Brojker, takoj dobi besedo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil za to, da ste me povabili tukaj, da spregovorim o eh, eksotični temi in sicer izkoriščanju eh, korejskih delavcev v Evropski uniji. To je zelo pomembna tema. Jaz in moja raziskovalna ekipa se zadnja tri leta ukvarjamo s tem. Um, sam sem eh, vse skupaj eh, skušal sredotočiti okrog treh točk, ki vam jih bom tudi predstavil. Prva točka je naslednja. Vsi ti delavci so zakonito prisotni v Evropski uniji, imajo delovne uh, vize in dovoljenja. In uh, uh, moramo se boriti proti temu, pojavu, pojavu izkoriščanja delavcev, ki so zakonito tukaj. E, mi smo se osredotočili pri naših raziskavah predvsem na Polsko, vendar pa ti delavci niso prisotni samo na Polskem, e, prisotni so povsod, e, pogosto prihaja do delno zakonitih ali pa sploh nezakonitih dejavnosti v povezavi z njihovimi zaposlitvami. Eh, številke vseh eh, delavcev iz eh, Republike Koreje. Števila teh delavcev še nismo natančno opredelili, ne vemo toliko, točno, koliko jih je. Tudi države nam niso dale vseh podatkov. Dejstvo, da so ti delavci zakonito prisotni, da imajo delovna dovoljenja in vizume, zaplete v celotno situacijo kaj ti ne najdemo jih samo um, v uh, gradbeništvu in pa v različnih strukturah, ampak tudi v povezavah z lokalnim prebivalstvom, z lokalnimi podjetji. Um, različne delovne ureditve imajo in včasih prejemajo celo subvencije Evropske unije uh, za, uh, za poslovanje delavcev iz Severne Koreje. obstajajo eh, sporazumi med posameznimi državami, torej na dvostranski ravni. Država članica s Severno Korejo. Pravni položaj eh, teh delavcev pa vsekakor ni zakonit. Eh, vsi vemo, kakšna država je Severna Koreja. Ehm, Eh, avtoritarna eh, država, eh, vzamejo jim potni list, nimajo bančnega računa, nikoli ne vidijo svoje pogodbe in nikoli se ne morejo zoprstaviti ničemur, kar se od njih zahteva. Včasih morajo delati tudi od 12 do 16 ur nimajo nobenih informacij, dostopa do interneta, časopisov in tako naprej, in njihova edina izbira je, da ubogajo. Ti ljudje se držijo zase, eh, ponavadi se zadržujejo v skupinah, eh, so pa zelo dobri delavci, eh, zato ker nikoli ne uporekajo in vsega, ker se ne pritožujejo nad kršenjem njihovih pravic, nimajo niti bančnih računov, kot sem rekel. Ponavadi tukaj ostanejo od 3 do 5 let, včasih pa tudi dlje. Njihovi delovni pogoji so tako nevarni, da ti ljudje eh, včasih celo umrejo, pogosto pa so poškodovani na svojem delovnem mestu. Eh, leta do leta 2014 eh, ni eh, bilo niti osnovnih eh, standardov, kar se tiče njihovih delovnih pravic. Po letu 2014 se je to sicer spremenilo, ampak njihova situacija je še vedno zelo težavna. Ti ljudje tudi opravljajo najtežavnejša in najnevarnejša dela. Mm. Torej, sistem represije je bil tukaj izvožen iz eh, Severne Koreje eh, in to je tudi nezakonito. Ti delavci eh, so prisotni v skupinah in delajo v različnih sektorjih. Ti delavci so tudi morali potrditi svojo lojalnost eh, skupini in pa delodajalcu, in zato se ne morejo zoprstaviti eh, kršitvam, ki jih doživljajo. Pogosto ti ljudje delajo od 12 do 16 ur na dan, včasih celo 24 ur eh, skupaj, če se z delom mudi, zaposleni pa so v gradbeništvu in pa v ladjedelništvu eh, in na račun utrujenosti se potem zgodi tudi veliko nesreč. Te eh, ljudi pošljajo iz Severne Koreje, pogosto si eh, ljudje celo sami želijo zapustiti Severno Korejo in priti v EU. Um, mm. mm če bi se odločili uh, eh, ustrajati pri svojih pravicah in jih izvajati, naprimer, da bi se pridružili sindikatu, da bi zapustili uh, svoje delovno mesto, bi bila prizadeta njihova družina, ker se pogosto njihove družine uporablja za talce. Uh, tukaj pa sem že pri svoji zadnji točki. Uh, In sicer ukrepi, ki jih imamo po Evropski uniji za boj proti izkoriščanju na delovnem mestu, ti eh, prebivalci tretjih eh, držav so eh, dobili vizum na zakonit način in zato naj ne bi bilo težko proti kršitvam ukrepati, ampak v resnici je drugače. In tukaj naletimo na različne scenarije včasih inšpektorat za delo naredi, svoje, svoje delo upravi dobro in ugotovijo, da je nekaj narobe, um, torej ugotovijo kršitev zakonodaje, ampak problem, na katerega potem naletimo, pa je, da inšpektorati za delo nimajo pristojnosti, da bi ukrepali. Tako da razen tega, da naložijo denarno kazen, ki pa je samo simbolična, uh, nimajo praktično nobene druge možnosti in eh, stvari se nadaljujejo tako kot prej. Objavljeno je bilo poročilo leta 2016 in tudi mediji so takrat eh, tej tematiki namenili veliko pozornost. Ampak od takrat eh, se je začelo izvajati tudi veliko pritiska na inšpektorate za delo. Mm, pogoji teh ljudi so torej Eh, ostali enaki, ti ljudje eh, dobijo samo šest prostih ur v eh, dveh tednih, ne dobijo bolniškega dopusta. Če zbolijo, niso plačani, ne morejo zapustiti delovnega mesta. Povprečno dobijo samo 50 evrov na mesec. In kaznovani so, če ne ubogajo. Vse to se torej nadaljuje, eh, hkrati pa eh, lahko preverimo in najdemo poročila inšpektorata za delo, ki pravijo, da eh, je vse v redu. Inšpektorati za delo torej očitno niso opravili svojega dela in niso sploh obiskali podjetij in krajev, eh, ki bi jih morali pregledati. Tako da se je zdaj ustvarila nova realnost, realnost teh prebivalcev tretjih držav, ki morajo sprejeti vse, kar njihovi izkoriščevalci od njih zahtevajo. Eh, inšpektorati za delo pa hkrati ugotavljajo, da ni nič narobe, samo zato, ker ljudje imajo delovna dovoljenja in vizume še trideset sekund. Imam. Še nekaj je zelo zaskrbljujoče. Mi smo uh, pogledali samo, ali ti ljudje imajo delovno, delovna dovoljenja in vizume in ali uh, je Evropska država članica to uredila. Ampak zdaj vidimo tudi, da ti ljudje niso zapisani v uradni statistiki, ker eh, ne vemo, ali imajo status um, um, priseljencev oziroma prebivalcev uh, Evropske unije. Vidim, da mi je zmanjkalo časa, tako da bom s tem zaključil svoj prispevek. Monsieur le professeur, je crois que vous auriez pu parler un peu plus. Gospod uh, profesor, mislim, da bi lahko tudi dlje govorili. Uh, Laura, imate kakšno vprašanje v tem trenutku? Mm, kasneje, v redu. No, bom pa sam postavil vprašanje. Rekli ste, da ti ljudje imajo dovoljenje za delo, ki je zakonito. Rekli ste tudi, da pridejo za obdobje od 3 do 5 let in da delajo 12 do 16 ur na dan. E, no, bom povedal nekaj tudi o direktivo napotenih delavcih. E, pogosto imamo delavce iz e, Afrike, ki so najeti v Španiji zato, da pridejo delati v Francijo, naprimer na polja. Zanima me, eh, katera so tista podjetja, ki najemajo korejske delavce in v katerih državah jih je največ. In katera agencija jih tudi najame. It, it, very, um, uh... Schema je zelo zapletena. Imamo. Um, podjetja, ki so povezana, torej severno-korejsko podjetje se poveže z nekim evropskim podjetjem. Ehm, mi imamo tudi agencije za začasno zaposlovanje, eh, ki delajo samo s temi eh, delavci za ta majhna podjetja. In delavce najamejo za uh, točno konkretna delovna mesta v teh podjetjih. Eh, recimo eh, neka ladjedelnica ni odgovorna za to, ker delavce najame agencija. In če pogledamo ta skupni podjem med eh, severnokorejskim in evropskim podjetjem, um, vidimo, da pravzaprav ni vse jasno. Ne vemo, kdo uh, pravzaprav zaposljuje te ljudi. Uh, Rekli bi, da če človek dela v ladjedelnici, da eh, ga zaposluje ladjedelnica, ampak v resnici temu ni tako in to so neke navidezne scheme. Eh, zato je to vprašanje zelo zapleteno. Hvala. Eh, torej, kako najti odgovornega, da se ne kaznuje samo tiste, ki so naslednji v verigi zaposlovanja? Zdaj pa bo spregovorila predstavnica španskega eh, sindikata CCOO, gospa Otegui. Buenas tardes a todos. Najlepša hvala. Hvala za to, da ste me povabili, da lahko sodelujem pri tej razpravi. Preden bom spregovorila o delovnih pogojih eh, v sektorjih, kjer obstaja veliko nevarnost izkoriščanja, mislim, da moram najprej Eh, povedati nekaj o kontekstu, tako da boste lažje razumeli um, potem razpravo o posameznih sektorjih. Gospodarska kriza je prinesla številne uh, posledice in ustvarila velik, velik pritisk na delavce. Uh, In eh, to se dogaja eh, zato, ker je brezposelnost visoka, ker delovnih mest ni in ljudje se bojijo, da bi delo izgubili. Zato so se delovni pogoji številnih delov, delavcev in delavk poslabšali. Eh, ti so zdaj izpostavljeni prekernosti. To se dogaja predvsem zadnjih deset let. Socialni stroški krize se niso porazdelili enakomerno. Eh, obstajajo določeni profili, ki so veliko bolj ranljivi, naprimer eh, brezposelni za eh, daljši čas, ženske mladi, migranti in pa nizko kvalificirani delavci. In rada bi povedala, da je tudi razlika med moškimi in ženskami zelo velika in še narašča. Tako da res lahko rečem, da določeni kolektivi uh, imajo predvsem ženske obraze. Prekernost uh, narašča tudi v številnih poklicih, naprimer, ko gre za uh, delo na domu, za uh, gostinstvo, različne turistične sektorje, uh, za čiščenje in druge sektorje. Uh, imamo tudi eh, državne statistike, ki kažejo, da eh, se je kupna moč tistih, ki prejmajo najmanjše plače, eh, bistveno znižala in sicer kar za 22,5 odstotkov v zadnjih letih. Poleg tega začasne zaposlitve vsega, Eh, znašajo že 27 odstotkov vseh zaposlenih v Španiji. In v drugem semestru leta 2017 je ta eh, številka znašala 14 odstotkov v Evropski uniji, v Španiji pa bistveno več. Moram spregovoriti tudi o kratkoročnih eh, pogodbah. Eh, njihovo trajanje se je, zna, eh, se je skrajšalo v zadnjih letih in zdaj imamo pogodbe s povprečnim trajanjem 50 dni. Pregernost to, torej vpliva na različne sektorje in na celotno ekonomsko strukturo naše družbe prizadetih je vse več eh, kolektivov in eh, ta socialna ranljivost se hitro širi tudi v eh, nove sektorje, v sektorje tako imenovanega srednjega razreda, ki je bil včasih nedotaknen. To zadeva tudi kvalificirana delovna mesta, naprimer v inženirstvu ali informatiki. Kako smo prišli do te situacije? Kako smo prišli do te situacije? Tukaj bi rada poudarila, da je to povezano eh, tudi z ukrepi, institucionalnimi ukrepi, ki so bili izvedeni v zadnjih letih. In naš okvir za delovna razmerja po različnih reformah eh, je bil eh, bistveno prizadet. Prizadet je bil tudi eh, naš model kolektivnega pogajanja in kolektivnih pogodb. To se je zgodilo na različne načine. Več je načinov, kako se podjetje lahko izogne neizpolnjevanju zahtev iz kolektivne pogodbe. Potem uh, ljudje, eh, torej delavci, eh, so tudi zaskrbljeni, bojijo se izgube delovnega mesta in to podjetja izkoriščajo. Mm, poleg tega je vse več sodelovanja med eh, podjetji, imamo tako imenovana podjetja za uh, več storitev. In eh, ta podjetja, ki nudijo več eh, storitev istočasno, tudi nižajo um, delovne standarde in slabšajo pogoje dela. Kasneje lahko spregovorim tudi o konkretnem primeru, ki je povezan z gostinstvom in uh, hoteli. Tukaj je zaposlenih veliko ljudi v Španiji in uh, ta sektor je zelo spremenil pogoje dela. Eh, in ti pogoji dela so se že približali izkoriščanju. Eh, veliko je tudi outsourcinga, torej da eh, storitve preneseš na neko zunanje podjetje. Veliko je tega povezovanja, torej podjetja, najamejo druga podjetja za upravljanje storitev. Eh, eh, to velja naprimer za čiščenje gostinskih prostorov podjetij in tako naprej. Včasih je to upravljalo primarno podjetje, zdaj pa te storitve opravljajo zunanja podjetja. Prav tako finančna vprašanja in ostalo. Torej, tudi če eh, so že v preteklosti dejavnost prenesli na zunanje podjetje, eh, so vseeno takrat še imeli eh, pravila, po katerih so to počeli in so jih spoštovali. Zdaj pa podjetja za večkratne storitve in različne storitve ehm, izvajajo predvsem delo Eh, oziroma najemajo delavce z eh, začasno zaposlitvijo. Ta podjetja se torej širijo in to predstavlja mehanizem eh, dvojne prakse za to, da se izognejo konvencijam, ki so sprejete na tem področju. imamo tudi ocene v zvezi s tem in ocenjujemo, da v Španiji eh, brez kritja konvencij in kolektivnih pogodb ostaja milijon in pol delavcev. Ti delavci, eh, ki so zdaj zaposleni na toliko različnih načinov, tudi ne spadajo v več v tiste eh, splošne, ustaljene kategorije. Podjetja se torej izmikajo eh, spoštovanju konvencij in način, da se temu zoprstavimo, bi bil, da eh, se sprejmejo nove konvencije na tem področju. namen podjetij je eh, samo, da se znižajo standardi dela in da se znižajo in poslabšajo delovni pogoji za zaposlene. Prejšnja podjetja za začasno delo eh, so bila prisiljena izvajati eh, določena eh, dela pod istimi pogoji. Za vse delavce so torej veljali isti pogoji, zdaj pa se tudi to ne spoštuje več. In eh, razmišljamo o tem, da eh, bi bilo nujno, Eh, delavcem ponovno zagotoviti njihove delavske pravice. Um, in ne glede na to, da se uh, delo in podjetja širijo, ostajajo um, plače enake ali celo nižje kot prej. Hvala. Merci, uh, vous... Hvala, tudi vi bi si lahko vzeli več časa. Eh, veliko časa ste si vzeli, da ste eh, prišli sem, eh, ne bodite zaskrbljeni. Tukaj so prisotni tudi asistenti naših poslancev in poslank, ki si zapisujejo vaše besede. Na desni strani tukaj pa imate predstavnike komisije, tudi oni pozorno poslušajo to, kar boste povedali. Eh, asistenti bodo to sporočili tudi svojim eh, poslancem. Tukaj imamo tudi predstavnike, ki se ukvarjajo z direktivo o napotenih delavcih. Eh, ampak izkoriščanje se ne konča pri napotenih delavcih. Imate kakšno vprašanje? Ne, na koncu. Dobro, bom pa jaz postavil eno vprašanje. E, mene zanima izkoriščanje žensk v različnih sektorjih. E, ženske e, se zaposlijo, ker potrebujejo denar. Z nami je zdaj tudi gospa Mohan Šahtje, ki je bila soporočevalka pri direktivi o napotenih delavcih. Torej, imamo besedilo, ki ureja mobilnost eh, delavcev. Eh, mobilnost delavcev je tudi eh, leitmotiv, leitmotiv Evropske unije. Ampak izkoriščanje žensk, to me pa res skrbi.

razvoj vseh tistih vidikov v podjetjih, ki omogočajo eh, to, da se načela enakosti spoštujejo eh, na trgu dela in znotraj podjetij. Mm, od leta 2007 naprej se naša organizacija ukvarja s tem, dosegli smo tudi dobre rezultate. Eh, priča smo bili hudi gospodarski krizi. In m, mm, ta kriza je zelo prizadela družbo, v kateri živimo. Tako da je to eh, res vprašanje, ki nam je ostalo pred očmi. Um, mi smo se ukvarjali s tem, ampak eh, ni pa bila enakost med eh, moškimi in ženskami v prvem planu. In Mi si zelo prizadevamo za to, da bi bil eh, razložen tudi položaj žensk v družbi. Če se potem lotimo bolj konkretno določenih eh, kolektivov, ki so se znašli eh, v nevarnosti izkoriščanja, vidimo, da so to pogosto ženske. Če te osebe ne bi bile ženske, bi njihova okolica delovala drugače. In uh, Ehm, ženske niso obravnavane na enak način kot moški, čeprav imajo eh, enake ali podobne kvalifikacije za upravljanje delovnega mesta. Ehm, no, toliko zaenkrat, ampak eh, lahko bi o tem povedala še veliko več. Če uh, imate še kakšno dodatno vprašanje, pa bomo o tem lahko spregovorili kasneje. Merci, madame. Ma... Hvala. Zdaj pa besedo dobi gospod uh, eh, Diering za deset minut. On je odgovoren za kazensko pravo pri agenciji FRA na Dunaju. Izvolite. mikrofon, prosim. Um, Najprej hvala lepa, da ste me povabili. To je resnično odlična priložnost, da vam predstavim naše delo. Seveda pa čeprav vas ni veliko tukaj, vsak je tukaj, pomembno, da ste tukaj, si lahko stopite v stik z nami. Ukvarjamo se s hudimi kršitvami in izkoriščenjem delavcev že kar nekaj let. O tem bom torej spregovoril. To imenujemo Selex, hudo izkoriščenje delavcev. To pomeni, kazensko pravno izkoriščanje delavcev, oblike, ki so dovolj hude, da jih lahko kriminaliziramo po državah članicah, kazensko preganjamo. Imamo pravno podlago za naše delo, to je listina o temeljnih pravicah, kjer je prepovedano služenstvo in prisilno delo. Prav tako pa imate pravico do dostojnih delovnih pogojev v 31. členu. Prav tako je zelo pomembna sekundarna zakonodaja. Ne bom šel v podrobnosti. Zelo veliko sekundarne zakonodaje je od direktive na potenih delavcih do direktive o pravicah žrtev, veliko področje in veliko zakonodaje o delovnem času. Za nas se nam je zdelo najpomembnejša direktiva o sankcijah za poslovalce. Tukaj Ima država članica obveznost, da kazensko preganjajo določene oblike, ki so še prav posebno hude oblike izkoriščanja. In imamo celo opredelitev, kaj bi to pomenilo, te najhujše oblike. In to se potem nanaša na človeško dostojanstvo. To so torej oblike, ki kršijo človeško dostojanstvo. Najprej smo objavili to poročilo tukaj. To je bilo prvo poročilo na to temo. Šesto šestnaest intervjuje smo imeli s profesionalci, testo sedemnaest primerov študij in štiriindvajset fokusnih skupin razprave o teh smo imeli. Nanaša pa se to na raznolike razmere, ki smo jih preiskali nekaj, kaj, kar bi rad izpostavil že na samem začetku, je, da je ključna težava, s katero smo se ukvarjali, velika nekaznovanost. To pomeni, da najhujše oblike izkoriščanja, kazensko-pravne oblike, se dogajajo v veliko primerih brez kazni. Zakaj nekaznovanje? Tri razlogi so. To je navedeno tukaj. Najprej premalo učinkovitega nadzora, premalo proaktivnih preiskav strani policije in tudi ni prave ciljne podpore žrtev. Ne spodbujemo žrtev, da bi to prijavili policiji. V našem prvem poročilu smo izpostavili sektorje, ki so še prav posebno spostavljeni hujšim oblikam izkoriščenja delavcev. Majhno je tole. Ne boste dobro videli, ampak najprej kmetijstvo. kmetijstvo gozdarstvo, ribištvo, potem gradbeništvo, potem živilske storitve in nastanitev, potem gospodinstva in tudi veliko področji, naprimer proizvodne, tudi predelava hrane je bila zelo pomembna. To je torej nekaj področje, kjer smo našli še prav posebno veliko primerov hudega izkoriščanja delavcev. Sedaj pa smo že na koncu druge faze raziskav in to bo vodilo do treh publikacij. Najprej o domačih delavcih. To je, vam je bilo dano na voljo po elektronski poti v drugem poročilu. Se bomo osredotočali na na to, kako se izvajo inšpekcije na delovnem mestu, kako to organiziramo, zakaj niso bolj ciljne in bolj učinkovite. To bo objavljeno v septembra in potem tudi primerjalno poročilo, veliko primerjalno poročilo pri policiji naslednjega leta. V tej fazi preiskav smo anketirali delavce, samo delavce. V prvi fazi smo imeli krok raziskav, ko smo imeli strokovne ankete s profesionalci, sedaj pa smo intervjuvali delavce. Naprimer, prva raziskava, ki je bila objavljena, kar se tiče domačih delavcev, na to se bom še vrnil. Imeli smo 51 intervjujev z delavci, ki so bili izkoriščeni kot domači delavci. Na tej poslovnici vidite države članice, ki smo jih zajeli v drugem krogu. V prvem so imeli 21 držav, v drugem krogu pa samo 8. Druga faza, kot sem dejal, zbira informacije, kar se tiče izkoriščenih delavcev. In to vključuje različne tipe delavcev. O tem smo že govorili, napoteni delavci, sezonski delavci, domači delavci, delavci iz EU. Veliko število imamo tudi delavcev, ki izvajo notrene migracije, naprimer iz Bolgarije v Francijo ali iz Polske na Irsko, torej znotraj EU. Vse te izkušnje, vsi ti intervjuji zadevajo obdobje med 2013 in 2017. To pa je sedaj zemljevid držav izvora izkoriščanih delavcev. Modro so države članice EU. Na kaj se osredotočamo v naših raziskavah, da bolje razumemo tiste faktore, ki predstavljajo tveganje, ki vodijo k izkoriščanju in to potem vodi do tega, da vemo, kako bi morali organizirati inšpekcije, nadzor na delovnem mestu, da bi drvali bolj ciljno. Prav tako smo naredili intervjuje z delavci in smo jih poprašali, kaj menijo, kaj bi morali spremeniti, kaj bi za njih bila podpora ko uh, se javijo na policiji ali nasplošno, ko spregovorijo o tem. Tako, sedaj pa ta prva publikacija, ki smo jo objavili prejšnji petek, kar se tiče domačih delavcev. Ugotovili smo, da imamo tukaj prav posebno hude oblike izkoriščanja delavcev. To pomeni, od 51 delavcev, ki smo jih intervjuvali v tem sektorju, jih je veliko doživelo ponižujočo obravnavo in so jim kršili človeško dostojanstvo. Veliko se jih je soočalo s posebnimi oblikami izkoriščanja tudi spolnega in slabega ravnanja na splošno z njimi. Seveda pa to ni tipično ne smemo govoriti samo o priseljenem delu, pri tem izkoriščanju, ne gre samo za to, da se izvaja delo samo hm, pod prisilo, ampak to najdemo tudi pri tem. Seveda pa imamo potem tudi dolge ure dela, neplačene ure čez vikend, sedem dni dela na teden za zelo nizke plače to najdemo na vseh področjih izkoriščanja delavcev, še pa posebno, da morajo delati na duje, da niso ustrezno plačani, ampak to ni specifično, tipično samo za domače delavce. Kar je tipično, pa je predvsem zelo dolg nadzor nad temi delavci in zelo strok nadzor in to traja lahko kar nekaj let. Ni pa naš cilj, da samo izvajamo raziskave za to, da bi vedeli, ampak da svetujemo tistim, ki sprejemajo odločitve, da bi našli tudi prave rešitve. Navedel bom nekaj zelo enostavnih zadev, ki bi jih lahko postorili. Naprimer, zdi se, da ni pravega, pravih inšpekcij. To sem že omenil. Korak naprej bi lahko bil, da bi vse države članice ratificirale konvencijo Mednarodne organizacije za delo glede domačega dela. To bi bila podlaga za avtorizacijo za inšpekcije na delovnem mestu v veliko državah članicah ali nihče ni poblaščen za tak nadzor ali pa nimajo možnosti vstopiti na delovno mesto in izvesti inšpekcijo brez strinjanja tistih, ki so lastniki, naprimer stanovanja, kjer delavci delajo. Še en element tveganja je, da moramo imeti podporne službe za ciljno podporo žrtvam. To prepoznavamo naprimer pri zlorabi, doma pri spolni zlorabi otrok. Tukaj imamo podporne službe za to obliko hudega izkoriščenja delavcev, pa tega nimamo. In to je zelo kompleksno vprašanje, tako pravno kot tudi dejansko. To pomeni, da bi potrebovali dobro opremljene podporne službe tudi na tem področju. Še en faktor tveganja je, da veliko delavcev, ki dela na skupnem trgu, prihajajo iz EU, ne vedo, s kom se pogovoriti, ne vedo, kje dobiti informacije. Tako da mislim, da bi bilo ozaveščanje domačih delavcev tudi pomemben korak naprej. Tako se da bom zaključil. Sem že predolg? Da, seveda delavci v določenih, v določenih ekonomskih panogah so bolj podvrženi izkoriščenju, naj omenim, domače delavce kot eno od teh področji. Mislim, da bi naš odziv moral biti umeščen v zakonodajo in bi morali upoštevati tudi kompleksne pravne elemente. Prav tako pa bi morali upoštevati tudi to, kar vemo iz empiričnih dognanj. Ko smo se posvetovali s profesionalci, pa tudi ko smo intervjuvali izkoriščene delovce same. Na koncu mislim, da je pomembno, da si zapomnimo, da je naš cilj, da damo glas delavcem, ki so jih izkoriščali, da se obrnejo na policijo, da poiščajo pravico, da bi bilo zadošteno pravici, da jim izplačajo plače, ki so jim jih dolžni, da dobijo nadomestila, ki si jih zaslužijo. Konec koncev torej mislim, da gre za to, da bi dobili dostop do poštenega prosodnega sistema. Hvala lepa. Najlepša hvala. Preden prepustim eh, svoje mesto gospe Ažej, ki je privolila, da bo vzela predsedstvo, ker moram sam v odbor ter. Naj zastavim še kratko vprašanje, namreč eh, zelo. Eh, me je presenetilo to hudo nasilje in pa to načelo nekaznovanja. Zelo dobro ste eh, orisali eh, ta sektor, govorimo seveda o državah članicah, ampak eh, to zadeva bolj eh, zahodne države članice kot vzhodne. Vendar pa imam dvome glede eh, števila eh, oseb, ki so bile vključene v eh, preiskavo, ali imate kakšne statistike. Kaj ti, profesor Brojker, je dejal, da potrebujemo učinkovito delovanje, torej. Delovne inšpekcije so lahko učinkovite le, če je za nje tudi dovolj sredstva. If I just may, may uh, respond immediately to that. Če se, Če se lahko takoj odzovem, da inšpekcija na delovnem mestu je ključna, to mora delovati. Če ni tega prvega koraka, potem tudi posledičnih ne bo. In zato bomo tudi nadaljevali z osredotočenjem na to, kot sem dejal, v septembra bomo objavili manjše poročilo, ki se specifično ukvarja samo s tem, kako organizirati inšpekcije na delovnem mestu, tako da bi lahko potem odkrivali, prepoznavali razmere, ki so kazenskega značaja, kar se tiče izkoriščenja delavcev, ko morajo slediti nadaljni ukrepi. Seveda pa je to povezano s sodelovanjem med inšpektori, policijo in toživci. Zelo pomembno je, da se organizira na ustrezen način to razmerje med različnimi javnimi organi. Laura. Ja, merci beaucoup. Et, uh... Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besede gospodu Giuseppu Julianu. Izvolite. Si, prezident, moi, je... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz bom govoril v svojem maternem jeziku, v najnem maternem jeziku, v italijanščini, glede na to, da imam priložnost za to. Re, želim izkoristiti to priložnost, eh, kajti eh, ne morem pozabiti na vaš prispevek, eh, ki je pravzaprav predstavljal prečetek te današnje predstavitve. Želel sem predstaviti nekaj mnen, ki smo jih pripravili v pomoč Evropski komisiji kot svetovalni organ. Vendar pa bom izkoristil to priložnost, da podam prispevek o celotnem kontekstu. Vsi eh, kolegi, ki so govorili pred menoj, so dobro predstavili temo. Gospa Maja Otagej. Tudi sam sem predstavnik sindikata Evropski ekonomsko-socialni odbor, kot veste, predstavlja eh, tako sindikate, kakor tudi podjetnike in eh, predstavnike civilne družbe. Torej gre eh, za nekakšne umestne sprejemnike za pritožbe v povezavi z prisilnim delom. In res je, da tukaj ni poslancev, ampak eh, tisti, ki ste tukaj, boste poročali o tem, kaj se je danes dogajalo v dvorani. In zato bom dejal, da vsekakor potrebujemo dobro zavezništvo, še prav posebej pa potrebujemo podporo Evropskega parlamenta. Le na ta način bomo lahko dosegli rezultate pri delu, ki ga upravljamo. Tudi v posvetovalni vlogi, ki jo uh, imamo. Evropske inštitucije želijo močno vlogo organizacij, ki izražajo želje gospodarstva. Prisilno delo je nekaj zares absurdnega v današnjem času. Zakaj o tem govorimo? Kaj govorimo o tem, da so v središču vedno mednarodne konvencije o delu, ampak zelo dobro vemo, da sta konvenciji 29 in 105 konvenciji, ki govorita o prisilnem delu. Vendar pa eh, ta konvencija eh, sega v leto 1956 eh, in takrat so pravzaprav države zahtevale prisilno delo. Kaj pa se je zgodilo potem? Razvilo se je zasebno gospodarstvo in prišlo je do globalizacije, do priseljevanja, do razvoja neformalnega gospodarstva in pa pojavile so se kriminalne združbe in to je tudi del resničnosti v današnji Evropski uniji. Pripravili smo mnenje, ki ga je zahtevala Evropska komisija. če eh, predstavljate eh, evropske državljane, lahko eh, navedete ta dokument. Gre za eh, dokument 1555, ampak kaj želimo pravzaprav z njim doseči? Želimo rešiti problem teh temeljnih konvencij in sicer s tem, da zahtevamo, da bi evropska direktiva iz leta 2011 postala dodaten protokol konvenciji 29. Tukaj gre za trgovino z ljudmi, gre za zapolnitev vrzeli eh, pri zaščiti življenj žrtev, eh, gre eh, za kaznovanje tistih, ki trgujejo z ljudmi gre za evropsko pravo. In vsaka taka zahteva je toliko močnejša, če jo zagovarja Evropski parlament. In to eh, mora biti konkreten cilj te razprave, ki jo imamo danes. Kajti, če bo parlament sprejel takšno stališče v odnosu do komisije, potem. Eh, bomo presegli zgolj eh, to svetovalno vlogo eh, ekosoka. Danes razmišljamo o industriji štiri pika nič, minister Šojble povzroča skrbi, terorizira celoten forum v Davosu, ko govori o dveh milijonih novih delovnih mest. Eh, in eh, sicer za to industrijo 4 nič. In potem govori tudi o izgubi sedmih eh, milijonov delovnih mest. Torej govorimo pravzaprav o izgubi petih milijonov delovnih mest. In to vpliva na celotno okolje v Evropi. Če so te številke resnične, potem sem kot sindikalist zaskrbljen. kajti zavedati se moramo, da imamo danes 80 milijonov otrok, ki opravljajo nevarno delo. Govorimo pravzaprav o suženstvu danes. In ne moremo se pretvarjati, da to enostavno ne obstaja. Imamo, imamo analize, podatke in ti eh, kažejo, da eh, je potrebno storiti več, da bi dejansko zaščitili vrednote Evropske unije. Ne moremo sedeti zgolj križem rok, drugače bo to, kar počnemo, zgolj akademsko delo. Kadar podamo eh, te predloge, so ti predstavljeni Evropski komisiji vsake toliko časa. In eh, Ekosok vsake toliko časa pripravi poročilo o tem, v kolikšni meri so ta mnenja upoštevana v predlogih Evropske komisije, ampak to ne zadostuje. Ne zadostuje eh, tudi to, da podatki kažejo, da je večina predlogov eh, ekonomsko-socialnega odbora vključenih v predloge komisije. Kar je pomembno, so konkretni koraki. Podali smo poročilo o prisilnem delu, o sivi, sivem gospodarstvu, o neprijavljenem delu delo na črno, o zaščiti prisiljencev o e, razvoju pri dosegi e, ciljev tisočletja, o razvoju zasebnega sektorja, o udeležbi e, pri razvoju, vendar pa ni prave povezave med vsemi temi politikami in to je problem. In zaradi tega potrebujemo močno pobudo Evropskega parlamenta. Govoriti o socialni odgovornosti podjetij ne zadostuje. Potrebno je na to pogledati tudi z vidika migracijske politike. Nimamo nobene prave doslednosti znotraj naše politike, podatke pa so izjemno zaskrbljujoči. In vse to je povezano z. Uh, vzdržnostjo evropskega socialnega modela. Se upravičujem, če sem obral nekoliko bolj čustven. Ni pristop k temu prispevku, vendar pa mislim, da je to še kako pomembno. Kajti zelo mi je všeč, da ste ravno vi prevzeli eh, predsedstvo, eh, ker ste se na začetku seje upravičili za odsotnost vseh tistih, ki jih ni tukaj, ampak prepričan sem, da boste poročali o tem, kaj, eh, kar smo danes tukaj povedali, kajti potrebujemo močno prizadevanje Evropskega parlamenta. Grazie, doktor. Hvala lepa, doktor Juliana. Sedaj pa nekaj prispevkov kolegov. Imeli bomo kratko razpravo, tudi na osnovi prispevkov, ki smo jih ravno kar slišali. Obravnavali bomo tudi podatke, ki ste jih posredovali in ki jih moramo uporabiti tudi, ko delujemo kot sozakonodajalec. Mislim, da moramo biti nekoliko bolj ambiciozni pri našem delu. Na koncu se vse skupaj odvija v obliki trialogov. In to uh, seveda vpliva tudi na uh, delo Evropskega parlamenta. Elizabet Moran Šantje dobi besedo. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa za uh, to uh, predstavitev. Reči moram, da sem izjemno zaskrbljena glede eh, politike na evropski ravni. Sama sem si prizadevala na področju direktive o napotitvi delavcev in hitro sem ugotovila, da imamo zgolj eh, delne podatke, nimamo eh, celovitih podatke, koliko je nevidnih delovnih mest. Če želimo političen odziv, potem uh, moramo poskrbeti za to, da bomo šli predvsej dlje. Pri ocenjevanju dejanske situacije. Ne vemo namreč, kakšna je dejanska situacija na trgu nimamo konkretnih podatkov in sicer pogosto zaradi tega, ker delo doma ne omogoča zaobjeti vseh podatkov, ki bi bili pomembni za ustrezen političen odziv. Torej, moje vprašanje, prvo vprašanje je, kaj lahko storimo vsi skupaj, da bi ti eh, skriti podatki priplavali na plano in da bi na ta način sprožili političen odziv, ki ga potrebujemo. Druga, uh, drugo vprašanje, druga točka pa je, pa je vprašanje povezano z spolom. To me skrbi na ravni držav članic. Eh, to je problem tudi v družinah. 61 odstotkov eh, absolventov je danes eh, žensk. Torej potrebno je zagotoviti enakopravno razpravo, enakopravno izobraževanje za ženske in moške, za deklice in dečke. Torej ženske imajo danes veliko pomembnejšo vlogo. In zaradi tega se moramo osredotočiti na odnos med eh, moškimi in ženskami. Pri tem je potrebno upoštevati podatke o uspehu žensk eh, v šolah, pa tudi na delovnem mestu. Torej, nespremljivo je, da ostane vse tako, kot je kar zadeva delo doma, v gospodinstvu, se je potrebno zavedati, da so ženske, predvsem ženske, žrtve. In vključiti želim tudi problem otrok. Boriti se moramo proti otroškemu delu, navedli ste številke. 80 milijonov otrok dela ste dejali. ne smemo pozabiti tudi tega, kar se dogaja v Evropi. Kaj ti, ko rečemo, 4, eh, 80 milijonov otrok dela, si vsak izmed nas misli, da ja, druge. Ne, ne, pri nas, tudi pri nas. In torej, če želimo oceniti resnično situacijo, potrebujemo ustrezne kazalnike, ne bo političnega odziva, dokler nas ne bo sram resničnosti teh podatkov. In še tretja točka. To je zame dejstvo, da gre eh, tukaj pogosto za eh, skrita delovna mesta za nevidna delovna mesta in da ni prave socialne zaščite. Poleg tega tudi nista uh, dovolj uh, eh, upletena policija in pa sodstvo. In nobeno socialno okolje ni izključeno iz tega sektorja. In potem inšpekcije pri delu, povsem se strinjam. Več inšpekcij potrebujemo, ja. Ampak inšpekcije postanejo izjemno omejene, eh, ko eh, delavci postanejo mobilni, kajti države članice ne posredujejo informacij ena drugi. zaradi tega mislim, da potrebujemo eh, evropski organ eh, za delo. Kaj ti vemo, da eh, je na tem področju veliko pomembnega dela, ki bi ga bilo potrebno opraviti. V vsakem primeru pa z dobrimi nameni ne bomo sprožili političnih dejavnosti. Politiko je potrebno soočiti z dejansko situacijo. In dejali ste, ja, enako je v podjetjih. Ja, jaz mislim, da prihaja do izkoriščanja znotraj Evrope. In seveda to vključuje tudi podjetja. in sicer od vzhoda do zahoda. Vidimo, da se eh, to tako imenovano prikrito delo pojavlja povsod. In zato radi tega je potrebno poskrbeti za odlič. Odločen političen odziv tako na evropski ravni kot na ravni držav članic. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala lepa kolegici Moran Šantje. Sedaj pa dobi besedo Javi López za pet minut. Um, presidenta, mi pregunta, da. Hvala, gospod predsedujoča. Moje vprašanje bo namenjeno na splošno vsem, glede splošnih eh, komentarjev, ki ste jih podali. Mi kot Evropska unija in Evropski parlament imamo priložnost, da ustvarimo. Uh, minimalen ukvir eh, delovskih pravic eh, z direktivo o minimalnih pogojih eh, za delo. Socialni stebr je bil lansko jesen sprejet in uh, tam je izražena tudi želja, da se začnejo pripravljati zakonodajni akti. Nekateri so že na mizi in prav danes do povdne smo razpravljali uh, o direktivi o delovnih pogojih. Mi na to gledamo kot na priložnost, da uredimo te škodljive pojave, do katerih prihaja na delovnem trgu, eh, naprimer eh, netipične pogodbe, vse večja prekernost, potem delo na platformah in tako naprej, različne eh, nove oblike dela, nove oblike pogodb, ki so vir negotovosti. In pogosto to prinese številne težave uh, v življenju teh delavcev, predvsem zaradi negotovosti. Zanima me, kako vi gledate na to pobudo, kaj mislite, da bi lahko naredili, če se ne bi smeli narediti, zato da se bomo borili eh, proti tem škodljivim pojavom. Eh, želimo si jasen odziv Evropskega parlamenta na vse te pojave. Pa še nekaj eno od orodij, ki smo ga uporabljali v 20. stoletju za to, da bi se uravnotežili delovni pogoj, so bile kolektivne pogodbe in kolektivna pogajanja. Eh, omenjena je bila tudi potreba potem, da se povečajo eh, plače delavcev. In eh, to je, se je vedno doseglo prek kolektivnih pogajanj. V zadnjih letih uh, so bile sprejete reforme trga dela skoraj posod po Evropi in vse te reforme so oslabile položaj delavcev. Pomembna so tudi socialna vprašanja eh, in mi z ekonomskega vidika vemo, da je treba plače povečati. Kako bomo uporabljali to orodje še naprej, kako ga bomo okrepili? zato, da se borimo proti tem novim pogojem in novim pojavom na trgu dela. To bo eh, več ali manj še vedno urodje za boj proti eh, slabim pojavom na trgu. Hvala lepa, kolega Lopes in preden tudi jaz eh, podam nekaj argumentov kot članica odbora za zaposlovanje. moram uh, opraviti tudi svojo vlogo predsedojoče, vendar pa bom izkoristila tudi eh, svoj čas za govor. Zelo vesela sem, da lahko pozdravim v imenu odbora za zaposlovanje predstavnike Unije slepih in slabovidnih, FAF, UPA F13. Prišli so iz Marseja in sicer na povabilo kolega Didjeja in so z nami v eh, dvorani. In uh, izražamo vam uh, dobrodošljico. Potem uh, bom dala besedo tudi uh, komisiji, da bo predstavila svoje argumente. Spregovoril bo gospod Pereira, ampak eh, sama bi tudi rada spregovorila o problematiki. Pred štirimi leti sem prispela v Evropski parlament in bila sem na seji, eh, kjer eh, smo bili prisotni koordinatorji odbora za zaposlovanje. in govorili smo o e, prisilnem delu, e, tako rekoč o suženstvu. In spomnim se, da je težko uh, bilo najti pravo besedo za prevod tega izraza v italijanščini. Težko je bilo govoriti o tej problematiki ki je pravzaprav problematika, ki ne eh, zadeva zgor Italije, ampak eh, žal tudi številne druge države. Pogosto eh, se to problematiko povezuje samo z kmetijskim sektorjem, kjer je morda največ tistih ki delajo pod uh, takšnimi suženskimi pogoji, ampak veliko je tudi drugih sektorjev, turizem recimo uh, ali pa uh, delo v restauracijah bi tudi lahko uvrstili v to kategorijo. In ravno iz tega izhaja ta pojav. Gre za nezakonit najem delovne sile, in uh, sicer pod neustreznimi pogoji. Škoda, ki jo to uh, povzroči, ni le škoda za posameznika, ki uh, nima ustrezne zaščite, ki ne prejme ustreznega plačila in ki živi potem v neke vrste začaranem krogu, ampak uh, gre tudi za škodo. Uh, celotnemu gospodarstvu in celotnemu področju socialne zaščite, kajti gre za mehanizem, ki uh, vsebuje tudi eh, številne druge uh, dimenzije. Kot je bilo rečeno, so ženske danes najbolj izpostavljene. One so tiste, ki uh, morajo pogosto delati pod tovrstnimi pogoji. In pogosto prihaja do izkoriščanja žensk tudi v okviru prostitucije dan danes eh, izkoriščamo, eh, izkoriščamo tudi otroke, še prav posebej v poletnih mesecih. In škoda, ki s tem nastaja, je zares velika. Gre uh, za nekaj podobnega, kot če bi vrgli kamen uh, v eh, ribnik in potem bi se valovi širili. Samo v Evropi je približno 850 tisoč oseb, eh, ki delajo pod eh, nepreglednimi delovnimi pogoji, breh z kakršnih koli pogodb o delovnem razmerju. Gre za nezakonito delo. 25 milijard pa prinaša ta sivi trg. O tem se malo govori. O tem se ne govori, dokler nekdo ne umre, ker recimo umre ženska eh, na plantaži paradižnika nekje v Evropi eh, zaradi utrujenosti, ker ne more eh, več delati v poletni vročini. Torej ta pojav obstaja. Na žalost eh, pa odziv eh, na zakonodajni ravni eh, ne zadostuje. Imamo direktivo 52, ki pa se ne izvaja popolnoma. In poleg tega ehm, zatem ne ustavlja zaščitimo eh, ustrezno žrtev, eh, ki so pogosto prestrašene zaradi izkoriščanja podjetij. In številke so zares zaskrbljujoče. Gre za eh, plačilo v višini 20 evrov na dan. In sicer za 30-40 ur dela govorimo o treh evrih za eh, steklenico vode, eh, govorimo eh, tudi o posrednikih, ki najemajo te žrtve. Tudi te posrednike morajo plačati žrtev, torej številke so zares pretresljive ta zakon ne zadostuje. Ne zadostuje zaradi tega, ker je potrebno kaznivati tudi posrednike, torej tiste, ki danes najemajo te žrtve. In to je ključnega pomena. Danes je. Oziroma, v Italiji smo v zakonodajo vključili um, sužensko delo kot kaznivo eh, dejanje in imamo tudi kazni za posrednike, vendar pa moramo storiti več. Predvideti moramo ustrezen nadzor in poleg tega moramo poskrbeti eh, tudi za to, da bi zmanjšali obseg eh, birokracije in vzpostavili pravičen in konkurenčen trg delovne sile. za zaposlene pa je potrebno poskrbeti eh, za boljše pogoje, eh, potrebno je zagotoviti boljši nadzor, potrebno je povečati eh, število inšpektorjev, ki bodo dobro usposobljeni in ki bodo poznali to problematiko. Veliko stvari lahko storimo. Potrebno pa je tudi kaj storiti na področju žensk, kaj te, eh, tudi te številke so zaskrbljujoče. V kmetijskem sektorju je zaposlenih približno 15 tisoč žensk in sicer pod tavrstnimi pogoji. Eh, predvsem se nahajajo na jugu in zaradi tega bi bil potreben hiter in učinkovit odziv nacionalna zakonodaja se sicer dopolnjuje, seveda pa je potrebno vključiti tudi posrednike, tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni. In s tem zaključujem svoj prispevek in predajam besedo komisiji oziroma predstavniku komisije, gospodu Pereiro ali pa gospodu Delarmo kakor želite. Uh, Hvala lepa. Sem namestnik vodje enote v GDS za zaposlovanje za mednarodne zadeve. Kar se tiče severnokorejskih delavcev, to je zelo resno vprašanje. Zavedamo se tega, komisija je v stiku s kar nekaj državami članicami glede tega vprašanja. Prav tako pa imam vprašanje za profesora Brokerja, kaj ti Evropski svet je pod režimom sankcij nedavno uvedel prepoved za države članice za delo za severnokorejske delavce za zaposlovanje teh delavcev. Moje vprašanje je torej, ali se ta prepoved ne spoštuje, obstaja težava in potem še dve pripombi, kar se tiče domačih delavcev in kar se tiče direktive o trgovini z ljudmi. Kar se tiče domačih delavcev, je komisija priporočila, da ratificira države članice konvencijo Mednarodne organizacije za delo v domačem delu. Zelo smo cenili delo mednarodne organizacije in potem smo želeli, da bi države članice ratificirali to konvencijo za tiste pristojnosti in tiste določbe, kjer veljajo pristojnosti za EU. In želeli smo si, da bi države članice to storile. Imeli smo sestanke z državami članicami, ko smo želeli ugotoviti, kje so uvire za ratifikacijo. Prav tako pa smo organizirali tudi sestanek med organizacijo za delo in državami članicami glede domačih delavcev in glede nevarnosti in zdravja na delovnem mestu. Potem pa tretja točka, prisilno delo in trgovina z ljudmi. EU zelo podpira delo mednarodne organizacije za delo, ko so pripravili novi protokol 2014 za prisilno delo, ko je bilo to sprejeto s podporo EU, je organizacija takoj pozvala, da naj države članice ratificirajo to in komisija tudi to storila več kot polovica držav je to že ratificirala, večina drugih pa je na poti, pripravlja ratifikacijo. To je resnično pomemben protokol in upamo, da bo to pomenilo razliko tudi v praksi glede pravnega sistema. To gre usporedno z direktivo EU o trgovini z ljudmi. To je tudi pomemben dokument, ki tudi podpira delo ILA pri tem ti dve pripombi, sedaj pa torej vprašanje, kot sem dejal, za profesora Brokerja o teh severnokorejskih delavcih. In potem bo kolega Fernando Vasquez spregovoril o notranji dimenziji. Prosim, izvolite. Euh, euh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča želim poudariti, da izkoriščanje delovne sile obstaja v vseh sektorjih in uh, tudi na nacionalni ravni. Tukaj sem kot predstavnik uh, za uh, področje direktive o napotenih delavcih in zelo dobro vem, da z eh, mobilnostjo eh, postaje celotno področje bolj zapleteno. Zapletenejši je nadzor, ampak to tudi eh, ni vzrok za vso to problematiko. Nadzor poteka na nacionalni ravni in v primeru čez nacionalnega sodelovanja poteka nadzor v državi, kjer delo poteka potrebno je ustrezno izobraževanje, ampak določene podatke lahko pridobiš tudi samo v državi izvora uh, delavca in eh, to predstavlja veliki ziv. Torej, sodelovati je potrebno z nacionalnimi organi vseh držav članic, kar uh, seveda zapleta celotno situacijo. Vendar pa smo sprejeli direktivo leta 2014 Gre za direktivo o izvrševanju direktive o napotenih delavcih in ta govori tudi o inšpekcijah ter o ukrepih eh, za upravno sodelovanje med državami članicami. Govora je tudi o rokih, ki jih je potrebno spoštovati v odgovor na vprašanja, ki jih zastavljajo eh, države sprejema. To ne bo rešilo vseh eh, težav, vendar pa je vsaj za področje napotenih delavcev nujno potrebno, da eh, države med sebojno sodelujejo. Govorimo o državi izvara in državi, kjer se dela upravlja. Gospa Moran Šantije je govorila o uh, Evropski agenciji za delo in to je predlog, ki ga je Evropska komisija uh, podala, zato da bi izboljšali situacijo na področju sodelovanja med nacionalnimi organi. Želeli smo vzpostavili skupni sistem inšpekcij in tako naprej in uh, to bo zagotovo veliko prispevalo k celotnemu uh, razvoju sektorja. Eh, potem pa je tukaj tudi neprijavljeno delo oziroma delo na črno in mislim, da je ta platforma, ki je razmeroma nova, že obrodila rezultate. Namreč eh, združuje eh, strokovnjake iz držav članic, ki izmenjujejo svoje izkušnje in svoje strokovno znanje. Gospa Moran Šantje je že govorila o tem, eh, kaj je bilo na tem področju že storjenega in kaj načrtujemo v prihodnosti. Hvala lepa. Grazie, abbiamo tempo per un... Najlepša hvala. Imamo še čas eh, za kratke odgovore. Mogoče v obratnem vrstnem redu, kakor želite. Vsak eh, dobi dve do tri minute tako boste lahko odgovorili na vprašanja. Tudi v luči tega, kar je izpostavila komisija. Izvolite. Doktor Juliano. doktor Juliano bo začel. Jaz sem zaključil, pa bom sedaj začel. Rad bi le izkoristil to priložnost, da se zahvalim za prispevek Evropske komisije kajti eh, podala je zelo eh, jasno mnenje eh, in zelo jasen uris tega, kar komisija počne. Gospa Moran Chantier je govorila o pomenu učinkovitosti kolektivnega priznavanja, ki uh, je lahko pomemben instrument v uh, soočanju z prisilnim delom. In uh, v posameznih državah članicah uh, so bili sprejeti ukrepi za boj proti delu na črnu. Uh, z namenom, eh, da eh, bi ukinili prekarna delovna mesta, da bi se borili proti izkoriščanju, kajti določene oblike zaposlovanja, določene oblike zaposlite danes eh, pravzaprav spodbujajo izkoriščanje zaposlenih. Zahvaljujem se predstavnikom komisije. ki sta uh, govorila tudi o uh, stoti obletnici organizacije za delo. In uh, eh, zatem bomo pozornost tudi usmerili na te teme. In pomembno je, da Evropska komisija z svojimi direktivami in uh, z svojo sposobnostjo vpliva na 28 držav članic poskrbi za izvajanje vseh konvencij mednarodnih konvencij na področju dela. To je zelo pomembno in prepričan sem, da bo Evropska unija, tudi če bodo kmalo potekale eh, volitve, čeprav bomo kmalo imeli nov parlament, da bo sprejela nov mandat, novo zavezo v zvezi z to tako zelo pomembno temo. To je pomembno tudi zato, da preživi evropski socialni model. Hvala. Desol. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Dering. Hvala lepa, predsedovča. Najprej. Naj nekaj povem zelo jasno. Bertrand Russell je dejal, da težave sodobnega sveta niso težave vedenja, temveč eh, ukrepanja. In to je to. Po več kot 800 intervjujih, več kot 30 fokusnih skupinah, mislim, da vemo dovolj, mislim, da imamo precej jasno sliko, natančno podobo, kar se tiče izkoriščene delavcev na področju kmetijstva, v vinogradih, pri gradni cest, domačem delu, v gospodinstvih. Dovolj podatkov je, ne vemo pa, zakaj se nič ne zgodi. In pobili smo na predstavitev PowerPointa vodje finančne policije v Avstriji z lepimi fotografijami groznih pogojev, v katerih so delavci delali. Pa sem ga vprašal, ali je to kdaj sporočil policiji, javil na policijo, pa je dejal, ne, to ni njegova naloga. Njegova naloga je, da se pobirajo davki in da so plačeni socialni prejemki. To pa ni njegova dožnost. In potem sem se pogovarjal z inšpektorji za delo, ki so dali, da jih skrbi samo delovno mesto, varnost delovnega mesta, ne pa delavci sami. Potem sem se pogovarjal z ljudmi, ki so pravili, moramo zbrati dokaze, pa ne vemo, kako bi to storili. Ali bi nam uspelo, če bi zbrali dovolj podatkov in potem uspeli na sodišču, verjetno ne, ker ne vedo, kako bi potem to eh, dali na razpolago policiji in tožilstvo. Veliko zadev je potrebno urediti in točno tu je to najbolj pomembno, da ne ukrepamo. Zato ni primerov pred sodišči. In žrtve torej nimajo dostopa do pravosodnega sistema. To je tista velika težava. Ampak to ni edina raven, kjer bi se ukrepi lahko začeli. Tudi prek javnih naročil bi se to lahko zgodilo. To je bilo omenjeno. V Grčiji smo imeli primer gradnje ceste, hudo izkoriščanje in eh, sredstva za gradno ceste so prišla iz vrst vlade. Vlada je financirala to. In potem ni bilo v pogodbah nič, kar bi govorilo o delovnih pogojih, tako da ni bilo podlage za to, da bi grška država zahtevala izterjavo davka. To bi lahko spremenili. Potrebujemo nekakšen socialni branding. Imamo no, pošteno trgovino, to nima pravka z delovnimi pogoji. Mislim, da bi morali storiti nekaj tudi na področju delovnih pogojev, na področju ozaveščanja, kaj ti ljudem je mar, zakaj plačujejo. Ne želijo si plačevati za izkoriščanje otrok. Morajo pa vedeti, kje obstaja tveganje in kje ne. In spet, veliko bi lahko še postorili na tem področju. Grazie. Adesso la... Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Otegvi. Okay. Hvala, posem se strinjam eh, s tem, da imamo dovolj zakonodaje, pripravljali smo jo vrsto let, eh, torej zdaj eh, ne moremo oziroma ne bomo ukrepali z novo zakonodajo. Bi pa rada predstavila še en problem delavk v Španiji pri pobiranju jagod. 50 tisoč jih pride iz Maroka. In uh, v nemški reviji je bil članek o tem. Uh, pisalo pa je tudi, da uh, so številne od teh delov spolno izkoriščene. Um, mm, torej, uh, takšni članki že uh, dvignejo zavest med ljudmi. Um, ni pa to dovolj, moramo tudi poskrbeti, da se uh, takšne stvari ne bodo več dogajale. Uh, in uh, takim uh, osebam uh, tudi uh, prijava ne koristi oziroma se bojijo take stvari prijaviti. Mm, ko uh, ta oseba, na primer, vloži pritožbo, če bi se sploh odločila za to, uh, potem to, uh, ta postopek traja toliko časa, da uh, se te delavke že vrnejo nazaj v svoje države, preden se stvari rešijo. In prav tako je vse skupaj težko dokazati. Mm, določene delavce, ki nepravilnosti prijavijo, pa potem tožijo njihovi delodajalci. Tako da stvari za nje res niso enostavne. In uh, rada bi odgovorila Javierju v zvezi s tem, kar me je spraševal. Vsi se zavedamo, kakšne so težave in nasplošno bi rada povedala samo naslednje. Mm, trg dela se e, spreminja, tako da nam verjetno obstoječi instrumenti tudi ne koristijo več v polni meri. E, e, bi pa morali izhajati iz delavca. Um, ideja delavca um, ni več tako jasna, kot je bila v preteklosti. Mogoče bi potrebovali uh, spet uh, definicijo delavca oziroma vseh oblik dela, ki danes obstajajo. Uh, tudi podjetje ni več. Uh, tako oprijemljivo opredeljeno kot v preteklosti. Meje so se zabrisale in Eh, vprašal si nekaj v povezavi s plačami. Treba je delati eh, tudi na minimalni plači. V vseh eh, evropskih državah se o tem govori kot o nujnosti, da se na ta način dvigne prag minimalne plače. Tudi osnovna plačila in dohodki, o tem bi morali govoriti eh, politiki povsod. Pa še kolegica je postavila vprašanje o ženskah. Ona je omenjala tudi težave pri prehodu iz učnih programov na trg dela. še eh, danes, leta 2018, eh, eh, obstajajo velike razlike med tem, kakšne poklice in kakšne študije si izberejo dekleta in fantje. Še vedno je to zelo zaznamovano s stereotipi. In mislim, da bi morali ukrepati tudi v izobraževalnih programih, tako da bomo sposobni, da bodo fanti in punce eh, sposobni eh, razvijati svoje zmožnosti in talente. In eh, na ta način mislim, da bomo tudi bolje ukrepali proti veliki razliki v plačilih med moškimi in ženskami. Če Eh, si predstavljamo, da se bo svet še bolj globaliziral, da bo digitalizacija um, še večja, potem mislim, da bi morali večjo pozornost nameniti tudi um, dostopu deklet do tehnologije. Um, Če tega ne bomo zagotovili v bližnji prihodnosti, potem bo ta razkorak med moškimi in ženskami še večji. Hvala. E, Najlepša hvala. V zaključek pa še eh, profesor Breyer. Hvala lepa. Naj odgovorim na vprašanje komisije. To je zelo direktno vprašanje. Želel bi si, da bi imel tudi zelo neposredno odgovor, pa ga žal nimam. Sedaj imamo direktivo, ki ne dovoljuje najemanja severnokorejskih delavcev izdajo dovoljen za delo za Severno Korejce. Ampak je predvsej trajalo, da smo prišli do te točke. Torej, kar se tiče mene, kolikor vem, smo 2017 še videli nekaj vprašanj, ko, nekaj primerov, ko so vizume in dovoljene za delo še izdajali. Potem pa je do 2019 še čas ki ga imajo severno korejci, ko bodo morali oditi, torej nekaj, nekakšno prehodno obdobje. Kolikor vem, se ga še niso razrešili. Obstaja pa velika težava podatkov. Kljub temu, da raziskujem to tri leta, da sem državljan EU, imam težave pri pridobivanju podatkov, ki bi jih naj, do katerih bi z lahkoto ne dostopal, javnih podatkov. Jaz nič ne imam veliko težav. Zdaj, da je težko dobiti podatke o imigraciji celo od moje države, nizozemske, še teže pa strani Polske, ki ima veliko boljšo politiko. Ko to pravim, pa obstaja še ena težava. Če se ogledamo razmere v Severni Koreji, pripričan sem, da bomo počasi odpravljali sankcije pred koncem leta bo severno korejska delovna sila spet lahko delala po vsem svetu in potem bomo spet v starih razmerah, ko bodo severno korejski delavci prepuščeni na milost in nemilost svojih zaposlovalcev. Polni meri podpiram to, kar ste dala predhodnika, z manjšo razliko, kar se tiče severno korejskih delavcev ni to tako kaotično. Imamo informacije, vemo, kaj se dogaja, vemo, da ni pogodb o zaposlitvi. Nikoli nisem, baj ne videl, nimajo bančnega računa na svoje ime. To bi morali imeti po zakonodaji EU. V tem primeru gre in to bo zvenelo nekoliko naivno vprašanje izvrševanja, izvrševanja zakonodaje. S tem bi morali doseči cilj. Seveda pa v resničnosti vse ni tako enostavno. To, kar sem videl pri izdajanju vizumov za severnokorejske delavce, pa moram reči, da se je to nadaljevalo še po točki, ko so zadevne vlade dejale, da ne bodo več izdajale viz. Če si pogledamo statistične podatke, so s tem nadaljevali, zato razlage nimam. Na to lahko odgovorijo seveda samo posamične, posamične vlade, ampak statistika je taka. Ali je to nasprotje z direktivami EU? Nisem pravnik. Verjetno to torej ni vprašanje za me. Vem pa, da kljub medijski pozornosti, kljub vprašanjem katerih smo govorili tukaj v Evropskem parlamentu, se izkoriščanje severnokorejskih delavcev na polskem in drugih državah nadaljuje. Čeprav moram reči, da v zadnjih nekaj mesecih tega nisem več preveril, lahko da se je to spremenilo, upam, da se je, ampak res ne vem. Bene, questo era l'ultimo intervento. Dobro, to je bil zadnji prispevek. Zahvaljujem se vsem uh, gostom in vsem, ki ste sodelovali v uh, razpravi. Na ta način smo se lahko še bolj poglobili v, ta, v to temo. S tem se seja zaključuje, naslednja seja pa bo potekala. 28. junija 2018 od 9 do 12.30. Hvala lepa in lep večer vsem.